skupni cilj je, da zavarujemo zdravje državljanov posod v Evropi. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod komisar. Prijela sem predlog za resolucijo. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Zasedanje se nadaljuje jutri, 12. maja od devetih naprej. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Današnje zasedanje je s tem zaključeno.